S tem je zapisnik sprejet. In sedaj prehajamo k poročilu gospoda Salafranke o posebnem predstavniku EU za človekove pravice. E, gospod Salafranka, beseda je vaša za štiri minute. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica, gospe in gospodje. Kljub finančni krizi ne smemo pozabiti, da. Eh, temelji Evropa na vrednotah, na miru, razumevanju, miru, spoštovanju človekovih pravic in eh, osnovnih svoboščin. Vse to je zakoreninjeno pravzaprav v samem bistvu Evropske unije in to je zapisano tudi v listini temeljnih pravic in v Lisabonski pogodbi. E, in, eh, listina je tista, ki se zauzema najbolj za človekove pravice in temeljne svoboščine. Mi, Evropska unija, smo absolutno angažirani za človekove pravice in to ni odvisno od eh, regije in države, človekove pravice morajo imeti univerzalni značaj in zaradi tega je tudi Evropski parlament imenoval eh, podpredsednika pristojnega za človekove pravice, imamo tudi pododbor za človekove pravice, imamo delovno skupino za demokracijo in opazovanje volitev in na našem dnevnem redu imamo tudi stalno resolucije za obrambo človekovih pravic. Evropski parlament se je tudi v preteklosti vedno znova eh, odlikoval z podelitvijo eh, nagrade Saharova. Eh, In gospa predsednica, v veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim eh, to poročilo. Tu imamo priporočila za imenovanje eh, posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. Najprej bi se rad zahvalil za pripravo Eh, ki jo je opravila moja politična skupina in zahvaljujem se seveda tudi drugim političnim eh, skupinam za njihovo delo. Eh, en vidik je tu zelo pomemben. Gre za mandat posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. Ta se mora zauzemati za to, da krepimo demokracijo in vladavino prava. Zauzemati se mora za humanitarno mednarodno pravo, za odpravo smrtne kazni, zauzemati se mora tudi za eh, zagovornike človekovih pravic, nastopati mora proti mučenju, zagovarjati mora zaščito žensk, otrok, manjšin. Tu gre za mir, varnost, gre za boj proti vsaki vrsti diskriminacije. Ta posebni predstavnik Evropske unije Eh, mora neposredno sodelovati s tem parlamentom in drugimi mednarodnimi institucijami. Pri tem mora biti eh, pri svojem ravnanju pregleden, eh, prožen in To mora biti oseba, ki razpolaga z določenimi izkušnjami, kompetencami, to mora biti mednarodno priznana oseba, ki ima tudi izkušnje na, podlag, na področju človekovih pravic. Visoka predstavnica, ta parlament ne želi prevzemati odgovornost eh, za imenovanje te osebe. To je v pristojnosti visoke predstavnice in sveta, vendar zelo pomembno je, da to imenovanje poteka na podlagi zaupanja in tudi na podlagi resolucije tega parlamenta in ta oseba eh, bo tudi zelo vidna pri svojem angažmaju In ta oseba mora biti absolutno angažirana za človekove pravice in uh, svoboščine. Hvala lepa. Sedaj pa gospa visoka predstavnica, prosim. Torej, najprej bi rada povedala, da se strinjam s gospodom uh, Salafranko. Vse to je dejansko uh, v samem bistvu uh, Evropske unije, v našem uh, DNK-ju. Uh, in rada bi tudi predstavila svoje osnovne prednostne naloge in vesela sem, da imamo priložnost, da nadaljujemo naše razprave. Pozdravljam tudi besede gospoda Salafranke v tem poročilu. E, torej, priporočilo je seveda zelo e, dober prispevek eh, pri pripravah na imenovanje posebnega predstavnika EU za človekove pravice. Eh, pomembno je, da Evropska unija tu prevzema eh, vodilno inicijativo in mi smo sedaj prišli do trenutka, ko smo našli konsens med posameznimi političnimi skupinami in čestitke tudi za glasovanje v odboru AFET. Vse to je seveda tudi posledica eh, širokih eh, konsultacij. Moja služba je tudi govorila z nevladnimi organizacijami, državami, članicami, službami komisije in podobno. In eh, svetu sem tudi predstavila osnutek mandata. Vse to je tu upoštevano. Torej, mandat naj bi bil širok in prožen. Torej, ta posebni predstavnik naj bi bil dejansko v stanju obravnavati te teme, ki jih je omenil tudi gospod Salafranka, se pravi odprava smrtne kaze, človekove pravice, pra zaščita otrok in eh, ta oseba mora sodelovati eh, dobro z institucijami Evropske unije in seveda mora tesno sodelovati tudi z službo za zunanje eh, Eh, delovanje. Mandat bo tudi daljši eh, od običajnega, dve leti namesto enega. In eh, tu bomo dejansko imeli posebnega predstavnika za eno področje in upam, da bo dejansko mandat dovolj dolg za to, da bomo lahko videli rezultate. Ta posebni predstavnik mora imeti seveda tudi specifične izkušnje potrebne so prave izkušnje na področju človekovih pravic in potrebno je, da ta oseba tudi temeljito razume politiko Evropske unije. Države članice so predlagale nekaj odličnih kandidatov in eh, potrudila se bom za hitro imenovanje predstavnika. Posebni predstavnik bo vsekakor pomemben sogovornik za ta parlament eh, in on ali ona eh, bosta redno, bo redno obveščal eh, Evropski parlament o dogajanju. Posebni predstavnik eh, bo seveda zelo pomemben za naše obstoječe delo. To pomeni, da bo vodil dialog o človekovih pravicah, da bo vodil konsultacije, bo sogovornik za naše partnerje ta oseba nam eh, mora pomagati, eh, da bomo bolj prepoznavni, da bomo dejansko promovirali človekove pravice eh, zunaj evropskih meja. Vendar naj bom posem jasna. Še naprej bom seveda tudi jaz ostala angažirana, vendar ta oseba naj bi mi dajala strokovno podporo in Eh, ta oseba bo pomagala eh, meni in tudi Evropskemu parlamentu, ki je tu bil tudi zelo dejaven. Svet eh, bo sprejel strateški okvir in akcijski načrt o človekovih pravicah in demokraciji. In pri pripravah so seveda potrebni tudi predlogi poslancev in poslank. In Zadnje izmenjave smo imeli pravzaprav danes. Eh, Naprimer, moj eh, namestnik se je tudi sestal eh, s predstavnikom kontaktne skupine v parlamentu. Upam, da bodo ti kontakti dejansko postali redni in da bodo pač omogočili bolj dosleden dostop do vprašanj človekovih pravic. Eh, potrebno je, da sodelujejo vsi oblikovalci evropske politike in eh, kot sem začela, eh, želim tudi na začetku še izraziti zahvalo gospodu Salafranki. Hvala lepa, sedaj najprej predstavniki političnih skupin, gospod Preda kot prvi. Prosim. Najlepša hvala. Torej, pogodba je jasna, zapisane so človekove pravice, vrednote, na katerih temelijo eh, na katerih temelji Evropska unija in omenjeni so tudi odnosi s tretjimi državami. In eh, visoka predstavnica je tudi povedala, eh, da bodo človekove pravice glavni vidik zunanje politike. Način, kako Evropska unija spodbuja človekove pravice, pa ni usklajen, ni dosleden in tu je že bilo predmet kritike. Imenovanje posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice pomeni, da želimo povečati doslednost naše politike na tem področju in mi pozdravljamo tako pobudo. Po drugi strani, če gledamo na človekove pravice, pravice kot posebno področje in če jih upoštevamo samo v okviru posebnega dialoga, ne pa v samih pogovorih s svetovnimi voditelji, eh, cilja ne bomo dosegli. Arabska eh, spomlad nas je spomnila na to, da so človekove pravice univerzalne. Vsak posameznik eh, mora imeti zagotovljene človekove pravice. Ta posebni predstavnik bi moral opravljati svoje dejavnosti tako, da bo eh, to koristilo tudi Evropske unije in prepričan eh, sem, da bodo države tudi upoštevale pri svojem dejanju pogodbo. Eh, predstavnika socialistov v tem trenutku ni tukaj, besedo mu bom dala pozneje, če pride, sedaj ima besedo gospod Donskis za dve minuti. Eh, hvala lepa. Imenovanje posebnega predstavnika za človekove pravice je bil dolgo strateški cilj Evropskega parlamenta in zaradi tega smo tudi veseli, da eh, bo do tega imenovanja k malu prišlo. Veseli smo, eh, da bo ta oseba lahko okrepila pomen človekovih pravic tudi v naši zunanji politiki ta oseba bo morala seveda najti svoje mesto v kompleksni institucionalni situaciji. E, potrebovala bo tudi dobro ekipo. Upam, e, da bo tudi vprašanje Tibeta e, med prednostmi vprašanji. Podariti moram, da je situacija človekovih eh, pravic v Tibetu zaskrbljujoča in da moramo temu vprašanju posvečati posebno pozornost. Treba je tudi eh, upoštevati pravzaprav situacijo eh, menihov, ki so žrtve restriktivne politike kitajskih oblasti. Tu imamo veliko represije in mi moramo tudi razmisliti o, o imenovanju predstavnika Evropske unije za Tibet. E, torej, e, predstavnik e, za človekove pravice je samo delček e, splošne strategije Evropske unije. Torej, mi tu želimo zagotoviti večje e, medinstitucionalno sodelovanje, želimo bolj, večjo učinkovitost na mednarodni eh, Eh, v eh, mednarodni sceni. In eh, mi imamo pač skupne deklaracije, imamo okvir, v katerem določamo pravzaprav našo razvojno politiko. In mi potrebujemo tudi Evropski konsens za človekove pravice, tu potrebujemo neko skupno vizijo za človekove pravice in konkretne korake za dosego naših ciljev. E, mi bomo učinkoviti kot Evropska unija samo, če bomo sodelovali in veselim se sodelovanja z drugimi na tem področju. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospod Tavares minuto in pol. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora alta representante. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa visoka predstavnica. Evropski parlament že leta zagovarja to željo, to zamisel, da bi imenovali posebnega predstavnika za človekove pravice. To je bil pravzaprav maraton eh, za Evropski parlament in sedaj smo prišli do zadnjih metrov pred ciljem. Eh, Kmalo naj bi eh, dobili torej posebnega predstavnika za človekove pravice potrebne pa so seveda tudi dobre priprave za to, da bo ta oseba lahko dobro opravljala svoj mandat. Kolega Salafranka je v zvezi s tem pripravil poročilo, eh, povedal je tudi, eh, kakšen naj bi bil mandat. To je zelo pomembno, glede tega se vsi strinjamo. Mi ne želimo ustvariti geto za človekove pravice, se pravi eh, sektor, ker bi govorili o človekovih pravic, druge pa o njih ne bi govorili. Ne, mi želimo, da bi bi človekove pravice upoštevali povsod, v vseh pogovorjih, v vseh zunanjih aktivnostih Evropske unije, pri vseh sporazumih in tako naprej. Torej, eh, eh, Dobro je, da smo sedaj prišli do konca tega maratona. Eh, torej, to bo posebni predstavnik Evropske unije in tu želim pravzaprav dobiti zelo jasen odgovor. Očitno ni predvideno, da bi eh, ta oseba eh, odgovarjala Evropskemu parlamentu. To nikjer ni zapisano, vendar pri odgovornosti je treba dejansko imenovati tudi Evropski parlament, da ta oseba odgovarja Evropskemu parlamentu. Potem pa obstaja tudi kontaktna skupina, ki se ukvarja s človekovimi pravicami. Eh, ta uh, skupina bi morala biti tudi vključena v delo in eh, visoka predstavnica je tudi omenila pač eh, to kontaktno skupino. Hvala lepa, gospod Tavares, gospod eh, Howitt je prišel. Gospa predsednica, gospa visoka predstavnica, opravičujem se zaradi. Eh, za mude, vendar dejansko pozdravljam eh, to, kar je storila gospa eh, visoka predstavnica na področju imenovanja visokega oziroma posebnega predstavnika za človekove pravice. Pomembno je, da je to del evropske zunanje in varnostne politike. To je prednostna naloga in to je pravzaprav hkrati tudi konkreten izraz tega, kar mi vedno pravimo. Mi želimo torej okrepiti situacijo človekovih pravic. In eh, s tem pravzaprav želimo tudi dopolniti delo eh, bivšega eh, predstavnika Solane, ki je pravzaprav delal zelo veliko s svetom, s komisijo in Eh, prav gotovo bo tudi pri bodočem eh, predstavniku prišlo tudi do dogovora za dobro sodelovanje s parlamentom. Eh, mislim, da mora biti ta oseba na visoki ravni zelo prepoznavna in s tretjimi državami in naj bi lahko zastopala eh, Eh, Evropsko unijo, Evropo tudi na eh, mednarodnem kazenskem sodišču naj bi bila sogovornik in podobno. Ta oseba mora biti torej prepoznavna, vidna na področju človekovih pravic in pravzaprav eh, gre tudi za sodelovanje z eh, ZDA in tu imamo dobro priložnost, da okrepimo to sodelovanje na tem področju. Torej, ne želim, da bi to bilo politično imenovanje. To naj bi bilo imenovanje osebe, ki se spozna na to področje, ki je ugledna in prav gotovo imamo veliko kandidatov in visoka predstavnica bo morala pač tu izbrati pravega kandidata. Eh, torej, treba je dejansko videti, eh, da ima pač ta oseba eh, dobre kvalifikacije na področju človekovih pravic in tudi dolgoletne izkušnje na visoki ravni. Potem pa imamo modri karton. Sprejmate vprašanje. Gospod Hovic, sprejmate vprašanje. Gospod Dartnus. Gospod Hovic očitno ste zelo za, očitno niste za politično imenovanje. Ali menite, da je imenovanje visoke predstavnice eh, že bilo politično imenovanje ali ne? Gospod Howitt. Eh, gospod eh, očitno ni dobro poslušal mojega govora. Jaz sem govoril proti političnemu imenovanju. Očitno ne posluša. Eh, hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Bjelan za minuto in pol. To je jedno z zadanj, ki jih podeli. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Poštovanje človekovih pravic je težka naloga, ki smo si jo zadali, ko smo poslali, postali poslanci Evropskega parlamenta. Sodelujemo s številnimi državami in se srečujemo za številnimi primeri diskriminacije in pa kršitev človekovih pravic. Še prav Posebej je spoštovanje človekovih pravic pomembno, ko govorimo o sosedah Evropske unije, ki želijo postati tudi članice Evropske unije. Mislim, da bi morali zagotoviti državljanske svoboščine in pravice še prav posebej v državah kandidatkah. Primer je Belorusija z totalitarnim režimom, ki zatira svobodno opozicijo. Tudi v drugih eh, nekdanjih sovjetskih državah ugotavljamo, da prihaja do kršitev eh, načel mednarodnega prava. Pogosto gre tukaj za dediščino preteklosti, ampak včasih tudi demokratično izvoljene vlade izkoriščajo novo pridobljeno moč. Potrebno zagotoviti politične standarde v državah, ki so zanimive tudi za Evropsko unijo. To je ključna naloga evropske diplomacije. Imenovanje posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice pa bi nam lahko pri tem bilo v veliko pomoč. Ta predstavnik bi moral sodelovati tudi z visoko predstavnico Evropske unije za zunanje zadeve in pa z Evropskim parlamentom. Tako bi lahko zagotovili doslednost v evropski politiki. Spodbojanje človekovih pravic, pa mora vključevati tudi spoštovanje vrednot eh, in pa spoštovanje družinskih vrednot. Potrebno se je boriti proti nasilju nad ženskami in pa deklicami. In to nasilje pogosto temelji na napačnem verskem prepričanju. Gospod Dartmouth, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Človekove pravice ali ne? Ali bo posebna predstavnica še zmeraj imela 12 tednov plačanega dopusta na leto? To je nekaj standardnega v službi za zunanje zadeve Evropske unije. To, kar v Evropski uniji imenujemo človekove pravice, pomeni, da se v Združenem kraljestvu ne moremo eh, zaščititi pred eh, Evropsko unijo gre za mm, posledice evropskega pripornega naloga. V Grčiji so zaprli 18-letnika za skoraj da tri leta. 11 mesecev je preživel v dobro znanem zaporu, po treh letih pa so ga izpustili. Šlo je za primer eh, napačne identitete že od samega začetka. Torej, evropski priporni nalog je pomenil predajo 700 britanskih državljanov brutalnim režimom v Evropi. Vsi smo ogroženi. Čeprav me ta tema jezi, bi predlagal, da najprej pometemo pred svojim pragom, ko gre za človekove pravice in se šele potem utikamo v zadeve drugih. Marca 2010 kot sem že dejal, da se posebna predstavnica ni ničesar naučila in da tudi ni ničesar pozabila. Eh, torej, dve osebi sta prosili eh, za modri karton, gospod. Uh, gospa Sankler, ali spremete vprašanje? Lepa, gospa predsedojoča. Kaj moj kolega meni o odgovoru gospoda Howita? Uh, Ne le, da gospod Hawit ni pravočasno prišel, ampak tudi ni odgovoril na vaše vprašanje. Če ima ta parlament kakršnokoli verodostojnost, potem je potrebno spoštovati tudi ta modri karton. Vprašanje kolega je bilo, kaj menite o političnem imenovanju posebne oziroma visoke predstavnice Evropske unije, Kathy Ashton. Gospod Tavares, vaše vprašanje. Hvala. Caro, caro Sr. Dartmouth, eu vejo que está muito preocupado. Spoštovani gospod Dartmouth, vidim, da ste zelo zaskrbljeni zaradi delovnih pogojev visoke predstavnice. No, da vam trenutek, da si nadenete slušalke. Ponavljam, vidim, da ste zelo zaskrbljeni zaradi eh, pogojev dela visoke predstavnice Evropske unije. Zanima me, ali ste zares zaskrbljeni tudi zaradi pomankanja odgovornosti do parlamenta. Ta namreč ni zavezujoča. Kako je to povezano z pogoji dela? Vprašanje gospoje Sinclair eh, pač eh, ni bilo pravo vprašanje, temveč samo ugotovitev. Zaradi tega prosimo za odgovor gospodu Tavaresu. Samo sekundo za odgovor gospe Sinclair. Gospod Howitt je pač zelo pomemben človek, zanj očitno politična pravila ne veljajo. Kar pa zadeva gospoda Tavareša, mislim, da se z gospodom Tavarešom ne strinjamo glede večine političnih vprašanj, ampak gospoda Tavareša bi presenetilo, da se strinjam, če tudi vi dejansko tako menite, da bi morali zagotoviti večji prevzem odgovornosti in pa večjo preglednost. In problem z evropskimi inštitucijami je ravno ta, da nimamo preglednosti in da ni nobene prave odgovornosti. Gospod Howitt, beseda je vaša. No, rad bi podal osebno izjavo, rad bi bil ljuden do večine poslancev v tej dvorani, ki ne eh, prihajajo iz eh, Združenega kraljestva. Eh, zjokali se bodo na to notranje britansko razpravo. Torej, gospod Hovet, jaz s tem zaključujem to razpravo. Besedo ima gospod Hadži Georgiju za eno minuto. Prosim. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, imenovanje posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice lahko vodi k razvoju v pravi smeri, vendar pa moramo poskrbeti še za nadaljni razvoj v tej smeri. Najprej si je potrebno ogledati, kakšna bo vloga Evropskega parlamenta pri imenovanju posebnega predstavnika, potem pa si moramo ogledati tudi pogoje za imenovanje posebnega predstavnika. Krati se moramo osredotočiti tudi na naloge posebnega predstavnika. Vemo, da so človekove pravice ključnega pomena, Če pa želimo poskrbeti za spoštovanje človekovih pravic, potem uh, moramo zagotoviti tudi, da ne bo političnih interesov pri tej vlogi posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. Med drugim je pomembno ugotoviti, kdo bo nadziral imenovanje posebnega predstavnika, kakšna bo pri tem vloga Evropskega parlamenta. Poleg tega pa mora ta posebni predstavnik zagotoviti, da se bodo človekove pravice spoštovale ne le po svetu, ampak tudi znotraj Evropske unije. Tisti, ki bo imenovan za posebnega predstavnika, pa mora imeti tudi pravico, da kaznuje kršitve človekovih pravic znotraj Evropske unije. Gospa Sinclair, za minuto in pol. All, Chairman, did... Najprej, gospa predsedujoča, sem zastavila vprašanje, namreč eh, dejala sem, ali se kolega strinja z nami in to je vprašanje. 1776 je Thomas Jeffries uh, definiral človekove pravice v ustavi Združenega kraljestva. Danes pa človekovih pravic, pravic ne spoštujemo uh, eh, posod po svetu. Očitno standardi, ki jih imamo v Združenem kraljestvu, niso dovolj dobri za Evropsko unijo. Imenovali naj bi posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. Ta bo seveda dobil tudi ustrezna finančna sredstva. Tolmači prosijo, če govorite nekoliko počasneje, da vas bodo lahko tolmačili, pravi predsedojoča. Prekinili ste moj govor, lahko še enkrat začnem. Ne, nadaljujte. Slišali smo tolmačenje doslej ampak v nadaljevanju prosim, če ste nekoliko počasnejši. No, ja, izgubila sem se v govoru. Lahko prosim še enkrat začnem. No, ne vem, kje sem končala. Naredite, kot želite, vendar nadaljujte. Leta 1776 je Thomas Jeffries uh, definiral človekove pravice v izjavi o neodvisnosti in danes imajo veleposlaniki posod po svetu nalogo, da zagovarjajo človekove pravice posod po, sveti, po svetu. V Združenem kraljestvu uh, je za človekove pravice odgovorno Ministrstvo za pravosodje, ampak eh, ta sistem očitno ni dovolj dober za Evropsko unijo. Imenovali naj bi posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice, ki bo eh, dobil tudi ustrezna finančna sredstva. Čeprav bi lahko to odgovornost prevzele tudi delegacije Evropske unije po svetu. Imamo 119 takšnih eh, delegacij. Smo v času varčevalnih ukrepov, zato bi morali izkoristiti kapacitete, ki so nam že na voljo, namesto da ustanavljamo oziroma ustvarjamo nove postavke. Če pa bomo imeli posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice, mora ta imeti eh, dolgoletne izkušnje na tem področju, ugleden mora biti v svetu in pa spoštovan. To pa so lasnosti, ki so bile očitno spregledane, ko smo imenovali visoko predstavnico Evropske unije. Če. Eh, hvala lepa, sedaj prihajajo pač druge govornike, gospod Kuka najprej za minuto in pol. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za odlično sodelovanje pri pripravi tega poročila. Evropski parlament ima s tem priložnost, da vpliva na imenovanje posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. Človekove pravice so ključnega pomena za Evropski parlament in to že kar nekaj časa. V tem poročilu se, sveto, se na svet obračamo z številnimi priporočili. Upam, eh, da jih boste, gospa Eštonova, podprli. Najpomembneje je, da bi moral imeti novi posebni predstavnik neodvisen in pa prožen mandat, tako da se bo lahko odzival hitro in učinkovito. Poleg tega bi moral prispevati k eh, večji prepoznavnosti in pa preglednosti Evropske unije, ko gre za politiko človekovih pravic. Posebni predstavnik bi moral zagotoviti tudi doslednost pri spoštovanju človekovih pravic in pri vključevanju politike človekovih pravic vse politike Evropske unije. Posebni predstavnik bi moral biti sogovornik na visoki ravni za tretje države in pa za mednarodne organizacije. Evropsko unijo bi moral predstavljati v večstranskih pogovorih, v odnosih z Združenimi narodi in z regionalnimi organizacijami. Ob koncu bi rad povdaril, da bi Evropski parlament eh, z veseljem prevzel svojo vlogo pri imenovanju posebnega predstavnika še prav posebej, eh, ko bo ta imel svojo predstavitev. Senizin, Hvala lepa, sedaj pa imam besedo gospa Senizin za dve minuti. E, dziękuję, pani przewodnicząca. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kljub vsem našim prizadevanjem doslej, kljub vsem prizadevanjem visoke predstavnice, za katera smo seveda hvaležni, še zmeraj vidimo vrzel med eh, zagovarjanjem človekovih pravic in pa izvajanjem. V nedavnem poročilu gospoda Howita smo povdarili, da mora biti evropska politika za zagovarjanje človekovih pravic dosledna in da mora tudi predstavljati vzgled za druge. Boriti se moramo za demokracijo, za svobodo, za načelo pravne države in poskrbeti tudi za zaščito za zagovornike človekovih pravic. To bi se moralo odražati tudi v naši politiki. Še prav posebej je pomembno, da se borimo proti smrtni kazni, proti mučenju, proti nasilju nad ženskami in otroki in tudi proti nasilju eh, nad manjšinami LGBT. Poskrbeti moramo tudi za dialog na področju človekovih eh, pravic z tretjimi državami zaradi vedno večjega pomena človekovih pravic tudi na področju podjetništva, sem za predlog spremembe, ki pravi, da bi morali posebno predstavnico podpreti tudi pri uh, posebnih smernicah Evropske unije na področju, oziroma Združenih narov na področju človekovih pravic in sicer eh, za podjetništvo. Sodelovati je potrebno z nevladnimi organizacijami, z predstavniki civilne družbe in z eh, izvedenci, tako da bo lahko posebni predstavnik tudi ustrezno opravljal svojo nalogo. Zato mora imeti jasen mandat in tudi ustrezno finančno podporo. V veliki meri bo ta funkcija odvisna od eh, osebe, ki bo imenovana za posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. Veliko bo odvisnega od spoštovanja v svetu. To bo moral biti eh, izvedenec za mednarodno pravo. Hvala lepa. Sedaj pa ima eh, besedo gospa Lohpiller za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovana visoka predstavnica. Evropska unija je regija, ki aktivno deluje na področju človekovih pravic. In zato je tudi prav, da bomo k malu dobili posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice, ki bo nadziral to delo. To nikakor ne bo lahko delo, ne na dvostranski, ne na večstranski ravni. Zelo težko bo prevzeti to funkcijo in zagotoviti univerzalnost eh, človekovih pravic. Ta posebni predstavnik bo moral voditi proaktivno Eh, politiko zagovarjanja človekovih pravic. Imamo zelo dobro priporočilo poročevalca, v katerem so zapisane številne naloge posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. Med drugim je tukaj tudi naloga, da poskrbimo za boljšo politiko na področju človekovih pravic v inštitucijah Evropske unije. V Evropskem parlamentu bomo to delo spremljali in podpirali po naših najboljših močeh. V mandatu je predvideno, da naj bi posebni predstavnik Evropske unije za človekove pravice obveščal Evropski parlament o svojem delovanju, če to želi. Mislim, da je potrebno to bolj jasno definirati. Mislim, da bi posebni predstavnik moral redno obveščati Evropski parlament in da bi moral biti na voljo Evropskemu parlamentu eh, za razpravo. To se nam zdi eh, v Evropskem parlamentu izjemno pomembno. Želim vam veliko sreče visoka predstavnica pri imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. Potrebujemo karizmatično osebnost, ki bo visoko kvalificirana, ki bo imela veliko eh, potrpljenja in se bo zauzemala za človekove pravice posod po svetu. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Vandalen za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Imenovanje posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice predstavlja dobro priložnost, eh, da več pozornosti namenimo človekovim pravicam. To je seveda zelo pomembno, vendar pa se moramo zavedati, da so človekove pravice pod velikim pritiskom v številnih državah po svetu, recimo v Indoneziji radikalni muslimani tam napadajo kristjane, potem v Nigeriji sekta Boko Haram izvaja napade na crkve in tako naprej. In še veliko primerov bi lahko naštel. Zaradi tega je potrebno izpostaviti tudi svobodo veroizpovedi. Poleg tega pa je potrebno resno jemati človekove pravice v odnosih med Evropsko unijo in pa Eh, tretjimi državami. To se mora v večji meri odražati eh, tudi v naših trgovinskih sporazumih. V Indiji je še zmeraj 14 milijonov sužnjev, mi pa imamo trgovinske sporazume z Indijo. Torej, človeške pravice morajo biti prisotne tudi v učinkoviti trgovinski politiki. Gospod Čip je naslednji na vrsti. Ta ni pomislem, ki je povstal gdiš. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta ideja da bi imeli posebnega predstavnika, ni ideja posameznika. Izhaja iz člena 27 pogodbe o delovanju Evropske unije za uspodbujanje človekovih pravic in demokracije. In pa na členu 23 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. Gre torej za priporočila svetu. Je tudi rezultat medinstitucionalnega sporazuma. naprimer temelji na razpravi iz decembra 2011, gre za pristop k demokraciji in človekovim pravicam. To je rezultat naše razprave po arabski pomladi. Posebni predstavnik Evropske unije za človekove pravice naj bi zagotovil večjo koherenco in doslednost v naši politiki izvajanja človekovih pravic morali bi imeti jasen postopek za imenovanje in za mandat posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. Ta predstavnik bi moral tudi predsedovati številnim sejam na visoki ravni, moral bi biti sogovornik eh, v odnosu z tretjimi državami in pa regionalnimi organizacijami. Prihodni posebni predstavnik Evropske unije za človekove pravice mora imeti tudi dolgoletne izkušnje na področju človekovih pravic pa tudi v organizacijah za človekove pravice. Biti mora karizmatičen in spoštovan mora biti v svetu. Le tako bomo lahko zagotovili pravi položaj Evropske unije v odnosu do naših partnerjev. Hvala lepa, besedo ima gospod Leichtfried. Glaube... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa visoka predstavnica, o politiki na področju človekovih pravic lahko razpravljamo in lahko imamo tudi različna mnenja. Evropska unija je že odnegdaj v svoji zunanji politiki zagovarjala človekove pravice posod po svetu. In mislim, da je res simboličnega pomena, če bo Evropska unija sedaj imenovala posebnega predstavnika, ki bo pristojen ravno za to temo. Gre tudi za vzgled na vzven in mislim, da je to dober vzgled. Če pa seveda želimo, da bo ta funkcija uspešna, potem moramo natančno razpravljati tudi o tem, kakšen bo mandat posebnega predstavnika. Kaj bo ta mandat obsegal? Sam menim, da bi moral biti ta mandat eh, obširno zastavljen, da ne bi, bil, da ne bi smel biti preveč omejujoč in tudi ne preveč uh, samoumevn. Uh, Natančno se je potrebno odločiti, katerim temam se bo posebni predstavnik posvetil. Dobro bi se mi zdelo tudi, če bi bil ta mandat razmeroma dolg, recimo dve leti in pol, kar je polovica zakonodajnega obdobja Evropske unije. Tako bi se lahko določena oseba dejansko posvetila izvajanju človekovih pravic. Pomembno pa se mi zdi tudi, da bi imel ta posebni predstavnik eh, obvezo poročanja Evropskemu parlamentu. In tukaj zares govorim o obvezi, kajti Evropski parlament mora biti seznanjen z tem, kaj se na področju človekovih pravic eh, dogaja. Še prav posebej pomembno pa se mi zdi in s tem zaključujem, da ne gre za preveč široko zastavljene teme, in da bi lahko ta posebni predstavnik nadzoroval tudi, kaj počnejo evropska podjetja na področju človekovih pravic v svetu. Kolego Dartmouthu bi še z veseljem kaj povedal, ampak ker je zapustil dvorano, bom s tem zaključil. Hvala lepa, gospod Leichtfried, sedaj pa gospod Migalski, ena minuta. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Pani... Najlepsza chwała, gospa predsedujoča. Gospa komisarka. Vprašanje človekovih pravic mora biti v samem bistvu naših razprav. Zagotoviti je potrebno spoštovanje človekovih pravic znotraj Evropske unije in tudi v državah, s katerimi sodelujemo in na katere lahko vplivamo. Zato bom sam glasoval v prid tega poročila. Sicer vsebuje nekatere elemente, ki me skrbijo, naprimer mešanico eh, svoboščin, ki se nanašajo na spolnost in tukaj sam nisem popolnoma prepričan, če bi to morali ohraniti v besedilu vseeno, pa se je razen vprašanj povezanih s financiranjem te službe vsi morali podpreti to poročilo. Takšna posebna služba za človekove pravice je pomembna in to moramo podpreti. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima za minuto in pol gospa Jegle. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Hvala lepa, gospa predsednica, gospa Eštonova. Najprej hvala lepa eh, poročevalcu za odlično poročilo. Spoštovanje človekovih pravic mora biti del vseh politik Evropske unije. Zlasti pri tem občutljivem področju je nujno potrebno, da tako institucije EU kot eh, tudi države članice govorijo z enim glasom in da imajo odgovoren pristop, eh, dosleden pristop in eh, zaradi tega tudi že dlje časa zahtevamo, da bi dobili posebnega predstavnika za človekove pravice. Ta posebni predstavnik naj ne bi bil vezan na osko tematsko področje. Eh, skrbel naj bi za eh, človekove pravice, demokratska prizadevanja in pravno državo. In ta obsežni, celoviti pristop eh, mora biti tudi viden tudi v sodelovanju z drugimi področji in uspeh je odvisen od sodelovanja s politično odgovornimi, kot tudi Eh, iz sodelovanja z lokalno, regionalno in nacionalno civilno družbo in eh, mednarodnimi organizacijami. Samo, če bomo vključili lokalne in regionalne dejavnike, bomo trajno lahko popravili situacijo človekovih pravic v Evropi svetu. Evropski parlament eh, mora seveda izpolnjevati svojo vlogo eh, pri imenovanju tega posebnega predstavnika in zaradi tega tudi pričakujem, da bo eh, posebni predstavnik za človekove pravice redno poročal parlamentu o svojih dejavnostih. Hvala lepa, gospa Jegla. Sedaj pa ima besedo gospa Gomez za dve minuti. Najlepša hvala vloga posebnega predstavnika mora biti korak naprej v zunanji politiki Evropske unije. Temeljiti mora na spodbujanju človekove pravice in demokracije ter vrednota, ki izhajajo iz tega ne le na področju Evropske unije, ampak tudi onkraj naših meja. Visoki predstavnik mora imeti politične izkušnje, delovati mora na področju bodisi mednarodnega prava, bodisi človekovih pravic sposoben mora biti igrati vlogo strateškega, dobrega zagovornika človekovih pravic in demokracije povsod po svetu, kjerkoli se že znajde. Zagovarjati mora stališča Evropske unije in se pojaviti na sodišču, kjer je to potrebno. Obstajati morajo tudi zagotovila, da vsa orodja, vsi instrumenti, ki jih imamo, jih tudi uporabljamo visoki predstavnik mora jasno povzdigniti glas, ko gre za človekove pravice, povsod po svetu tam, kjer obstaja povezava z Evropsko unijo, v državah, s katerimi sodelujemo. Visoki predstavnik se mora oglasiti, ko obstaja korupcija ali ko obstaja neka kršitev človekovih pravic. Zagotavljati je potrebno praktične rezultate v državah, kjer prihaja do kršitev človekovih pravic. Investirati moramo v družbo v sklopu naše zunanje politike. Zato je potrebno sodelovati v vseh državah tudi s predstavniki civilne družbe. In vsi ukrepi, ki jih bomo sprejeli, morajo biti predstavljeni javnosti. Brez dvoma se bodo vsi, ki v Evropski uniji delujejo na tem področju, zavezali k sodelovanju s posebnim predstavnikom. Tako da bomo lahko koordinirali različna stališča in prisluhnili vsem, ki se ukvarjajo s tem področjem. Zaupam, da boste vi, gospa visoka predstavnica, to zagotovili. Gospa Gal. Pomembno je, da bomo končno ustvarili mesto visokega predstavnika za človekove pravice. Upam, da to ne bo zgolj še eno delovno mesto, ampak da ga bomo dobro izkoristili. Predolgo smo čakali na to. Človekove pravice spodbujamo že dolgo, vsaj v naši skupini LS. Še posebej sem vesela, da osnutek sklepov sveta vključujejo obdobje dveh let, ne pa eno leto mandata. Izvirni predlog parlamenta je prav tako vključeval daljši mandat, saj bo potrebno nekaj časa posvetiti vzpostavitvi samega delovnega mesta. Na ta način bomo lahko zagotovili prožno in učinkovito rabo virov in sredstev, ki spadajo v ta mandat. Zagotoviti je potrebno doslednost njihove uporabe in obenem zahtevati od visokega predstavnika, da poroča pred parlamentom pred zaključkom svojega mandata. To bo še en korak naprej pri zagotavljanju bolj učinkovite strategije na področju človekovih pravic. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa Kopa za eno minuto. Eh, hvala lepa. Torej, eh, človekove pravice in osnovne eh, svoboščine so srčika Evropske unije in ob tem dejstvu je seveda zelo pomembno, da dobimo posebnega predstavnika za človekove pravice. Sedaj smo v fazi spreminjanja sveta in mi želimo imeti pravzaprav dobre odnose s svetom in zaradi tega želimo tudi širiti naše vrednote, spoštovanje človekove pravice. Eh, človekovih pravic, njegovega dostojanstva, svobode in podobno. Ta posebni predstavnik bo omogočil večjo učinkovitost eh, pri zunanjih zadevah, eh, zaradi tega, ker bo ta posebni predstavnik lahko ukrepal hitro in učinkovito. In zaradi tega potrebuje jasen mandat. Zato, da tudi ne bi prišlo do uh, zmede med posameznimi institucijami in področji delovanja. Trajanje mandata je treba tudi eh, podaljšati in sicer eh, v tistem trenutku, eh, ko se izkaže ta posebni predstavnik. Oseba mora imeti ustrezne profesionalne kvalifikacije, dokazati mora, da je učinkovit sogovornik za vse organizacije. Gospod, gospod Kačmerk. Najlepša hvala. S tem imamo pravno podlago za imenovanje visokega predstavnika za človekove pravice. Pogodba pravi, da lahko svet imenuje posebnega predstavnika na željo visoke predstavnice na področju določenega političnega okvira. Že večkrat smo prosili za imenovanje posebnega predstavnika za človekove pravice. To smo omenili tudi v letnem poročilu parlamenta o človekovih pravicah v svetu za leto 2011 in 2010. Gre za poročilo z tega področja. Zato naj bi svet imenoval visokega predstavnika, tako kot je povedal gospod Salafranka, in mi to stališče že dolgo podpiramo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Svensson za minuto in pol. Da je er utomordentit pozitivt, at vi for en sehr reprezentant v menske. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Imenovanje posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice je pomemben korak. Natančno povedano, bi bilo dobro, če bi imeli podobno funkcijo tudi na nacionalni ravni. Prednost pa je vsekakor potrebno dati zagotavljanju doslednosti in stabilnosti na tem področju. Govorimo o demokratizaciji. Vendar pa bi morali govoriti tudi v pluripolitičnem sistemu. Ta posebni predstavnik Evropske unije, bi moral imeti zares široko zastavljen mandat. Čaka ga nam reč veliko dela. Upam, da mu bo uspelo spremeniti življenje posameznikov, če tudi se ne bo lahko ukvarjati z problemi, ki se pojavljajo v zelo velikih državah, kot sta recimo Indija ali pa Kitajska. Ko govorimo o človekovih pravicah, ne smemo pozabiti tudi na pravico posameznika do spoštovanja njegove identitete. Evropski parlament pa mora natančno vedeti, oziroma mora biti natančno obveščen z delom posebnega predstavnika eh, in zato mora ta Evropskemu parlamentu tudi odgovarjati, gospod Mičel, za minuto in pol. Much, first... Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najprej bi se rad zahvalil baronici Aštonovi za njen trud in delo njene ekipe. Obžalujem takšen odnos nekaterih poslancev in poslank v tem parlamentu ti ljudje se ne bi smeli oglašati, ko sami ne morejo delovati na tem področju. Nekateri so omenjali, da bi moral biti visoki predstavnik za človekove pravice pravnik. No, mislim, da tisti, ki bo imenovan na to mesto, bo obkrožen z ljudmi, ki so strokovnjaki na številnih področjih. Ta oseba mora biti pogumna, mora biti polna energije, in bistra. To je oseba, ki zna slediti resnici. Človekove pravice niso vsebovane le v pravu, v zakonodaji, gre za temeljne pravice, ki jih imamo. Človekove pravice bi morale predstavljati bistvo celotne strategije politike Evropske unije. Ne smemo pozabiti, da 100 milijonov žensk je že izgubilo življenje zaradi tega, ker so ženske. Ali pa so bile mučene le zato, ker so ženske. Nihče ni omenil tega. In to je res grozno. Želim, da v ta parlament pride nekdo, ki ima dovolj poguma, da spregovori o teh rečeh. To je človek, ki je odprt, pošten, in pravičen in ki bo o teh rečeh govoril zato, ker so neizpodbitne. Ne smemo tukaj govoriti o levih ali desnih stališčih. Hvala lepa. Besedo ima gospa Nedelčeva za minuto in pol. Eh, hvala lepa. Najprej bi eh, rada čestitala k, našem, k delu našega poročevalca, ki je bil res eh, odličen. Eh, imenovanje posebnega predstavnika je seveda zelo logično tudi eh, zaradi pogo členo 21 in 33 naše pogodbe in eh, tudi zaradi tega, eh, ker eh, smo pristopili Evropski eh, konvenciji za varstvo človekovih pravic. Torej, eh, mi eh, bomo dobili posebnega predstavnika, eh, ki bo tudi prevzel del eh, politike Evropske unije in upam, da se bo s tem okrepila tudi vloga Evropskega parlamenta. Vendar tu ne gre toliko za eh, imenovanje osebe, ki mora biti seveda dinamična, poštena oseba. S tem se bolj da neko sporočilo tretjim državam. S tem pokažemo, da je Evropska unija angažirana za promocijo človekovih pravic. To je naša skupna odgovornost eh, in Evropska unija in države članice eh, bodo pravzaprav tudi eh, postale bolj uspešne pri svojih svojem prizadevanju zaradi tega, ker jih bo podpirala ta oseba. Tu bomo imeli večjo doslednost, večjo prepoznavnost. In na koncu želim izpostaviti dejstvo, da tu ne smemo imeti nek častni položaj, eh, ne smemo imeti neko prazno lupino. Tu potrebujemo dejansko osebo, eh, ki jo bodo vsi spoštovali in ki bo zagotavljala spoštovanje človekovih pravic. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj za minuto in pol gospod Jakolino. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospa Eštonova. Ne dvomim v to, da imenovanje posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice predstavlja dogodek izjemnega pomena. Evropska unija mora skrbeti za slabotne, za ranljive, zagovarjati mora človekove pravice in zaradi tega je imenovanje posebnega predstavnika izjemno pomembno. Hvala lepa poročevalcu Salafranki za odlično opravljeno delo. Solidarnost, sodelovanje. To sta ključni besedi. Države članice, ki bodo morale razvijati dejavnosti na tem področju, morajo uživati ustrezno podporo. Hkrati pa je potrebno zagotoviti podporo tudi tretjim državam, ki želijo spoštovati človekove pravice. To je ključnega promena v naših trgovinskih sporazumih. Potem pa priseljevanje. Še vedno imamo veliko odprtih vprašanj na področju človekovih pravic beguncev. Ti imajo lastne interese in uh, nimajo možnosti mirnega življenja v lastni državi. Potrebno je zagotoviti spoštovanje človekovih pravic, eh, ki pripadajo vsem posameznikom. Evropska unija bi morala v večji meri zagovarjati človekove pravice, posebni predstavnik pa bi moral imeti dve značilnosti. Biti bi moral eh, karizmatičen in pa pogumen. Da na ta način bo lahko upravljal vlogo, ki mu je zaupana. Hvala lepa, gospa Kracac Sagaropolo, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Spoštovanje človekovih pravic predstavlja ključen pomen demokracije, zagotavljanja miru in pa mirnega razvoja. Zaradi tega je to temelj evropske zunanje politike. Imamo politični dialog, imamo celo vrsto klauzul, ampak vsi ti instrumenti ne zadostujejo in zaradi tega se zauzemam za to pobudo, za posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. Sem zato, da Evropski parlament podpre svet eh, pri eh, tej funkciji. Posebni predstavnik Evropske unije za človekove pravice mora biti v svojem delovanju neodvisen, hkrati pa mora tudi sodelovati z različnimi pristojnimi službami Evropske unije pa tudi z številnimi regionalnimi in pa mednarodnimi organizacijami. Biti mora analitičen, tako da bo lahko dobro preučil situacijo v tretjih državah. Pogosto namreč v tej dvorani natančno ne vemo, kaj se dogaja v tretjih državah. Ta funkcija je zelo pomembna za mir na svetu, in pa za spoštovanje človekovih pravic v arabskih državah. Kajti to so države, kjer eh, se človekove pravice ne spoštujejo v zadostni meri. Še prav posebej tukaj govorim o nasilju nad kristjani. Potrebujemo torej učinkovit odgovor na to situacijo in zato je imenovanje posebnega predstavnika zagotovo zelo pomembno. Kitos, arvoisa puhemies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 da smo lahko o tem razpravljali tudi v odboru za zunanje zadeve, naprimer, kar se tiče kitajske in pa gospodarskega sodelovanja. In vprašanje je vedno bilo, zakaj sploh imamo posebni pododbor, če to obravnavamo tukaj. To sploh ni bil namen. Namreč, da bi iz človekovih pravic naredili neko področje, ki ga odrinjamo na rob, namesto da bi bil to poglavitni del dnevnega reda vprašanje človekovih pravic zahteva našo pozornost in jo zasluži. In zato moramo o tem nujno razpravljati. Gospa Ashton, zelo sem zadovoljna, da se želite angažirati in da ste povdarili, da želite takšno sodelovanje. Brez takšne drže se sploh ne moramo zauzemati za človekove pravice. Hvala lepa, gospod Luan. Eh, Gospa predsedojoča, človekove pravice niso bile še nikoli tako pomembne kot danes in še nikoli niso povzročile toliko sprememb vlad. Dogodki v Afriki in na Bližnjem vzhodu so pokazali, da obstaja tesna povezava med demokracijo in človekovimi pravicami. Jasno je, da mora Evropska unija svoje reakcije spremeniti, kajti države na Bližnjem vzhodu in v Afriki se zelo zanimajo za to, kakšne rešitve lahko ponudi Evropska unija, zato da bodo v resnici lahko postale demokratične države, da bodo lahko izgradili svoje države in bodo pri tem upoštevali tudi človekove pravice. Takšnih vrednot do sedanjih vladah niso poznali pred arabsko pomladjo. Posebni predstavnik za človekove pravice Evropske unije bi moral imeti močen mandat, moral bi biti posrednik za nevladne organizacije za manjšine, pa tudi bi moral sodelovati za združenimi narodmi. Moral pa bi voditi tudi eh, pogajanja s tretjimi državami. Gospod Obermajer, za eno minuto. Ja, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Delovno področje posebnega predstavnika za človekove pravice je zelo raznolikno. Tukaj gre za specifična vprašanja in pa za, člo, za kršitve človekovih pravic. Tukaj gre za številne teme, ampak po mojem mnenju bi se moral posebni predstavnik osredotočati na bistvo. Morali bi imeti posebnega predstavnika samo za Turčijo, naprimer šarija, mučenje in tako naprej. V zadnjem letu tukaj nismo ugotovili nikakršnega napredka. Zato, gospa predsedojoča, če želimo res kaj doseči, potem bi se morali osredotočati na poglavitno področje. Ne pa, da se izgubljamo v podrobnostih in da želimo pridobivati politične točke ja, na napačen način. Sedaj pa rodu sta eno minuto. The, uh, Hvala lepa. Tukaj gre tudi za pravico izražanja, vključno z internetom. Komisar za notranje e, zadeve je obsodil eno politično stranko zaradi spletne strani. Svoboda izražanja je pomembna, ampak ne tako pomembna, kot pravica do tega, da preberemo in slišimo, kaj povedo drugi. Britanska vlada pripravlja zakon o podatkih tako, da bodo varnostne službe imele dostop do interneta in pravzaprav do vseh v Združenem kraljestvu. Če se bo nekdo odločil, bo enostavno lahko videl vse. Potem je v poročilu omenjena tudi pravica do združevanja, ampak v Belgiji in v Nemčiji so bile prepovedane določene stranke. Morda bo eh, novi predstavnik za človekove pravice upošteval tudi te zgodbe. Gospa Morma. Prihajam iz države v kateri sto tisoče ljudi dela in živi v okoliščinah tretjega sveta. Čeprav je Mačarska v Evropski uniji in ni del tretjega sveta. Ti ljudje delajo na tovarniških trakovih za približno 250 evrov mesečno. Delajo v trgovinah in drugot in zaslužijo zelo malo. Lahko jih čez noč odpustijo, ne uživajo nikakršne pravne zaščite v smislu delovnega prava. Moje vprašanje za gospo Ashton je sledeče in za razliko od običajnih postopkov bi jo prosila, če mi ponudi resničen odgovor ali bo ta novi predstavnik Evropske unije preiskal tudi kršitve človekovih pravic v Evropski uniji. In drugo vprašanje, ali se vam zdi eh, delovna pravica oziroma pravica dela človekova pravica? Kajti na mačarskem prihaja do množičnih kršitev eh, teh pravic in zanima me, ali bo ta novi predstavnik to preiskal. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Morvaj, sedaj pa gospa Ashton. Zahvaljujem se vsem poslankam in poslancem, ki ste se udeležili te razprave in sicer eh, zelo strastno, kajti eh, govorimo o zelo pomembnem vprašanju o človekovih pravicah. Prosim, preberite si poročilo gospoda Salafranke in pogledajte si mandat posebnega predstavnika in pogledajte si tudi moj mandat, to je zunanje mandat. Vedno poskušam odgovoriti na vsa vprašanja in eh, če ne uspem odgovoriti ustno na ta vprašanja, potem vedno pošljem pisne odgovore. Zelo se zavedam, da ste številni omenili, kakšen naj bi bil, omenili eh, to, kakšen naj bi bil ta kandidat. In cenim to, kar ste povedali. Da, iščemo nekoga, ki je drzen, eh, dinamičen, pogumen ki eh, se želi angažirati po celotnem svetu in ki bo na pravilen način predstavljal a, eh, Evropsko unijo na tem področju. Strinjam se tudi s tem, da se bo moral ukvarjati s številnimi vprašanji in obravnavati jih bo moral občutljivo in za veliko mero razumevanja. In zelo upam, da bodo kandidati, ki jih sicer še ne poznam, kar najbolje ustrezali in da bodo eh, odražali to, kar ste tukaj omenili. Posebni predstavnik bo imel tudi odnos z Evropskim parlamentom. To izhaja iz pogodbe, pa tudi iz politične izjave. In pomembno bo tudi to, da bo to prvi tematični posebni predstavnik. Zato moramo najti način, da, eh, se bo, da bo delal na dober način. Pomembno je imeti razpravo in odzvali se bomo na eh, pripombe Evropskega parlamenta v zvezi s tem. Delali pa eh, bomo na podlagi tega, kar se dogaja po svetu. Nekateri ljudje delajo pod zelo hudimi pogoji in hvala, da ste omenili tudi to. Hvala lepa, gospa Ashton. Sedaj pa še poročevalec, gospod Celafranka. Senjora gospa predsedujoča in gospa visoka predstavnica. Gospe in gospodje, še enkrat bi se vam rad zahvalil za opravljeno delo, vsem kolegom, ki so mi pomagali pri pripravi tega poročila. Hvala tudi vsem, ki ste prispevali svoje mnenje v tej razpravi. Zadovoljstvom ugotavljam, gospa Ešton, da ste se zauzeli za to, da bi posebni predstavniki Evropske unije imel možnost stalnega sodelovanja s tem parlamentom. Pogovarjali smo se tudi o mandatu, med drugim tudi v današnji razpravi. Mislim, da bi ta mandat moral veljati tudi za tolmačenje demokratične določbe, ki je zapisana v nekaterih pogodbah s tretjimi državami. Vesel sem bil komentarja gospoda Mičela. Na nek način obstaja tudi anekdota, o tem, ko je v četrtem stoletju Aristotel nastopil v svoji šoli in eden od učencev je podal pripombo, ki učitelju ni bila všeč. In potem Aristotel rekel, da to ni njegova misel, ampak misel učiteljevega učitelja Platona. No, očitno je, da na kulturnem področju še danes veljajo podobne tematike. Sam sem prijatelj Platona, ampak sem bolj prijatelj resnice. Živimo namreč v digitalnem svetu, ne več v četrtem stoletju. Mislim, da bi morala visoka predstavnica vzpostaviti tesno povezavo s parlamentom in državami članicami. Bolj bi se morali zauzeti za človekove pravice in temeljne svoboščine. Braniti jih morate zelo odločno zato, da bi človekove pravice in temeljne svoboščine, kot jih zahteva Evropski parlament, veljale v celotnem svetu v tem 21. stoletju. Hvala, gospod Salafranka. Razprava je zaključena, glasovanje bo potekalo jutri. Na dnevnem redu, ostajamo na istem področju, pa je izjava podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko